Ja. Naslednja zadeva. Pristojni litvanski organi so name naslovili prošnjo za preklic poslanske imunitete za gospoda Viktorja Uspaskiča v okviru sodnega postopka, ki te, teče proti njem na okrožnem sodišču v Vilni. V skladu s šestim členom, drugim odstavkom poslovnika zadevo predajam odboru za pravne zadeve. Naslednje vprašanje. Od eh, političnih skupin EPPFD sem dobil nekaj prošen za spremembo sestav nekaterih parlamentarnih odborov in menj parlamentarnih delegacij. Seznam novo imenovanih članov teh organov je v zapisniku današnjega zasedanja. Če pred potrditvijo